Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle. Gospe in gospodje, vse lepo pozdravljam. No, eh, prisotnost kolegov je neverjetna, tudi gledalcev je neverjetno veliko, sploh nismo spravili vse v dvorano. No, na vrsti je 27. točka, poročilo politike konkurence za leto 2008, poročevalec je gospod Bitikofer. Hvala, prepričan sem, da tisti, ki se ne odeležujejo razprave, so prav gotovo v duhu z nami. Odbor se je odločil, da bo podal mnenje o poročilu kolegice Sofie Intveld iz skupine Alde. Ona je torej pristojna poročevalka sam pa sem lahko podal predloge za takšno mnenje. Sedem točk se mi zdi pomembnih. Sedem točk je takih, ki bi jih morali omeniti pri izmenjavi mnanj. Najprej eh, menim, da moramo pozdraviti to poročilo, še zlasti zaključno poglavje o kartelih in potrošnikih in pa idejo o referatu za združevanje potrošnikov. Jasno je, da karteli povzročajo škoro za potrošnike in eh, zato je potrebno ta dva vidika izpostaviti. In eh, drugič, torej, ko sem pripravljal mnenje, sem še izhajal iz tega, da bo COP15 pripeljal do drugačnih rezultatov. Prav gotovo pa si moramo postaviti vprašanje, kakšen vpliv bi imel morebiten mednarodni sporazum na konkurenco. Tretjič predlagam, eh, da komisijo pozovemo, da naj pri naslednjem poročilu konkurenci vključi poglavje um, o konkurenci in majhnih in srednje velikih podjetjih. Tukaj bi morala komisija torej, temu dati še poseben povdarek. Um, tam bi lahko govorila o težavah uh, na področju konkurence, težavah, s katero se soočajo majhna in srednje velika podjetja. To poglavje bi moralo imeti posebno težo in na ta način bi lahko podprli majhna in srednje velika podjetja. in potem uh, govorim tudi o tem, kako različne scheme državne pomoči v avtomobilski industriji izkrivljajo konkurenco. Tukaj sem se izrazil precej milo, ampak mislim, da bi morali vsekakor analizirati odnos med proizvajalci in pa Eh, torej proizvajalci originalne opreme in pa dobevi, dobavitelji prvega in pa drugega reda. Temu bi morali um, posvetiti nekaj več pozornosti. V peti točki govorimo o energetskem sektorju. V Nemčiji je to zelo aktualna razprava, verjetno tudi v drugih državah. Namreč obstaja pomankanje naložb v infrastrukturo in to seveda vpliva oziroma ovira eh, konkurenco. V šesti točki gre za javna naročila. Tudi temu moramo nameniti pozornost, kajti različni mednarodni predpisi, različni nacionalni predpisi lahko pripeljajo do izkrivljanja konkurence. Med drugim tudi zato, ker bi razpisi morali vključevati tudi socialne in pa okoljske vplive. To bi lahko konkurenco presmirilo k inovacijam. In pa še sedmič, sektor telekomunikacij. Mislim, da tukaj kljub prizadevanjem komisije še ni dovolj konkurence. In zato sem se zauzel tudi za Um, tem, da bi organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije dobil primerno, uh, primerne pristojnosti, uh, primerno težo. Um, torej, dobil sem tudi nekaj predlogov sprememb in z veseljem pozivam uh, kolege k nadaljnemu sodelovanju. Pogovarjal sem se tudi z Sofi Intfeld in zagotovila mi je, da bi pozdravila takšno mnenje odbora ITRE. Hvala, gospod Balčitis se je javil k besedi. Ačiū gerbiamas pirmininkė, e, tai visų pirma noriu pasveikinti gerbiamą. Hvala. Najprej bi želel čestitati kolegu Bütikoferju um, njegove mnenje, njegovo mnenje je zelo obsežno in uh, želel bi se mu zahvaliti za pripravljenost na sodelovanje. Naše predloge je sprejel v svoje besedilo. Imam nekaj pripomb, o katerih uh, se bomo morali pogovarjati v prihodnosti. Najprej uh, konkurenca na v energetskem sektorju in vprašanje varne oskrbe z energijo. Vemo, da še vedno nimamo delujočega energetskega trga, kajti nekatere države, naprimer baljske države, so izolirane od preostalega dela Evrope uh, eh, vse, kar se tiče oskrbe z energijo. In zato balske države plačujemo več za energijo kot preostale države Evropske unije. In dokler ne bomo imeli integrirane infrastrukture, ne moremo zagotoviti eh, konkurenčnosti našega energetskega trga. Zato potrebujemo predloge za financiranje projektov eh, na področju energetske infrastrukture, tako da bodo lahko ti pravočasno predloženi in da lahko komisija eh, poskrbi za to, da projekti pravilno potekajo, ter da ne prihaja do eh, zamud. In potem nekaj besed o nizkooglični ekonomiji, o gospodarstvu za nizkimi emisijami oglika. To je gospodarstvo, ki ga želi Eh, Evropa spodbujati. Eh, zato se moramo zauzemati za čisti promet, za okolju prijazen promet. Podpiram eh, predlog izporočila, da si mora komisija ogledati tudi, kako javna naročila vplivajo na konkurenco v državah članice, članicah. Namreč menim, da ta naročila zelo vplivajo. Kadarkoli obstajajo razlike med eh, državami članicami in njihovimi predpisi za javna naročila, za javne razpise. Mislim, da bi morali imeti nekakšna evropska pravila za javna naročila. Samo na ta način bi lahko eh, zagotovili spoštovanje konkurence in pa zadostno preglednost. Danke sehr. Hvala ali imamo kakšnega predstavnika komisije. Eh, no, še gospod Weber, prosite, nisem vas videl. <clears throat> Oui, très brièvement, euh, je veux également remercier notre collègue Boutiquefer. Euh, euh, Hvala, tudi sam bi se želel zahvaliti kolegu Boutiqueferju za teh sedem točk. V bistvu ni kaj dosti za dodati. Meni se zdi še zlasti pomembna šesta točka, govori o javnih naročilih. In o tem, da je potrebno okrepiti merila za razpise, tako da bi vanje vključili tudi socialna in pa okoljska vprašanja, okoljske vplive na ta način bi lahko spodbujali konkurenco. Sam sem mnenja, da se mi zdi to nekakšna himna konkurenci in da se mi zdi to nekoliko moteče. Konkurenca ni sama sebi namen, seveda je koristna, ampak eh, če si ogledam dva ali tri primere na, eh, v moji državi, v Franciji, kjer eh, se je pogosto zgodilo, da je prevelika vnema na področju konkurence um, povzročila to, da se v Franciji da se neka velikih podjetij niso odločili za to, da bi imeli svoje sedeže tudi v Franciji. Souci euh, de euh, renforcer le potentiel industriel des entreprises euh, européennes, ce qui implique de prendre quelquefois. Potem je potrebno okrepiti tudi uh, pravila na nacionalni ravni in zato moramo poštevati takšne kriterije. Wollen Sie was sagen? Kommissar? Thank you very much. Uh, yes. Hvala lepa. Najprej bi se želeli zahvaliti za osnutek mnenja, ki je zelo dovršen in nam je veliko pomoč, saj se dotika tistih. Uh, točk, ki nam bodo pomagale pri pripravi poročila v prihodnosti. Um, vzeli smo na znanje, da nas pozivate k temu, da naj se pri naslednjem poročilu bolj osredotočimo na MSP-je, um, to, da bi njim zagotovili neovirano konkurenco, je v sami srčiki naših prizadevanj. In na to se bo, bo prav gotovo osredotočalo oziroma odražalo v naslednjem poročilu, torej tako kot to želi parlament. Kar se tiče drugih elementov, bomo tudi te uh, upoštevali. In skušali se bomo v kar največji meri odzvati na vaše zahteve v naslednjem poročilu. Danke sehr. Herr Büttinghofer, möchten Sie noch mal? No, kot se vozicne. Še enkrat uh, poročevalec. Torej, potem, ko je, potem, kar je povedal kolega Weber, uh, nisem želel, da bi me kritizirali, češ da eh, pojem slavo speve konkurenci. Prosim, da to gre v zapisnik, da me je zeleni zaradi tega kritiziral. Kolegu Weberju želim povedati, da nikakor nisem mnenja, da bi morali biti slavospeve konkurenci trg potrebuje red, trg, ki ni podvržen nekim pravilom, ne more delovati in to je že vedno tako bilo. In to, da se trgi sami regulirajo, s tem se ne strinjam. Pozorni moramo biti na to, kako je trg urejen in moramo imeti takšno urejenost, da bo, do, da bo zajamčena. Uh, polnost informacij. To mora biti dobro premišljena ureditev in to sem želel povedati tu v tej točki. Rok za uložitev predlogov sprememb 2. februar. Torej postopek je kratek, ampak s tem so se strinjali vsi udeleženi. Sedaj pa naslednja točka gre za bioodpadke, poročilo o zeleni knjigi komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji. Poročevalec je Giles Chichester. Hvala lepa, moja bivša kolegica Gutierrez je me je zaprosila, da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 Hvala lepa. Pripravil sem osnutek mnenja o Evropejani in sedaj bi želel predstaviti moje sklepe ter predloge. Preden eh, začnem, pa bi želel pojasniti naslednje. Prosim, ne upoštevajte tiste verzije poročila, ki je pravkar bila razdeljena, kaj ti obstajajo razlike. Tudi obliko tega osnutka moramo še spremeniti. Torej, eh, evropejana mora biti spletna podatkovna baza. Trenutno deluje samo kot portal In uh, trenutno deluje tako, da moraš plačati, če želiš dostopiti vsebino določenih uh, del. In ne smemo pozabiti, da je bil projekt financiran z evropskim denarjem, kar bi naj omogočalo dostop, uh, oziroma olajšalo del do, dostop do literalnih del. torej eh, ne moremo vedno zagotoviti tega dostopa, dokler se besedilo nahaja na zasebnem strežniku, potem pač eh, bralec oziroma, oziroma upravljalec tega strežnika lahko zahteva določeno nadomestilo. No, za urejanje Evropejane pa potrebujemo ustrezno agencijo oziroma potrebovali bi morda odbor. Potrebovali bi tudi standardno metodo, zato da bi lahko zaščitili intelektualne pravice, eh, avtorske pravice, se pravičujem. No, nadzorovati podatkovno bazo, ki vsebuje evropska dela, pa je seveda bolj zahteven projekt kot eh, nadzorovati kakšno drugo tradicionalno knjižnico. In seveda moramo pri tem upoštevati tudi to, da mora biti ta podatkovna baza urejena v korist državljanov. Zato morajo biti jasno določene pristojnosti, samo na ta način bo projekt dobro deloval. Na ta način moramo digitalne vire dobro upravljati. In eh, to upravljanje lahko zagotovi samo komisija. Komisija bi morala najti način upravljanja za ta projekt. Zato je nujno, da komisija preveri, v kolikšni meri je možno uh, ustanoviti Evropsko agencijo in nacionalne agencije, ki bi nadzorovale proces digitalizacije in ki bi hkrati zagotovile tudi spoštovanje avtorskih pravic ter bi poskrbele tudi za to, da avtori dobijo ustrezna nadomestila. Seveda mora biti to v skladu z predpisi iz vseh držav članic. Vse države članice z izjemo nizozemske bi morale digitalizirati vsa shranjena dela. Potem bi informacije hitreje eh, prišle v obtok in bi bile tudi cenejše. Prav tako bi lahko na lažji način eh, dodajali nov material in državljani bi lažje dostopali do tega materijala. In tisti, ki pošlje material evropejani, mora biti ta, takšen, da deluje v korist vseh, ki bi potem eh, koristili to podatkovno bazo, torej študentje, eh, profesori in tako naprej. To bi spodbujalo tudi izobraževalne standarde v Evropi. dostop bi torej urejala agencija, ki bi jo ustanovila komisija. In možna rešitev bi bila ta, da bi tem skupinam dali posebne internetne račune, tako da bi mlade spodbujali k temu, da se izobražujejo, da, da spodbujamo njihove znanje, na ta način lahko posredujemo evropske vrednote. Problem, na katerega trenutno naletimo, je ta, da še ne obstaja pravni okvir. Ni pravne podlage, Eh, zato, da bi lahko bile zagotovljeno spoštovanje avtorskih pravic. In eh, danes eh, avtorske pravice sploh niso urejene zaradi tega, ker trpijo tudi knjižnice in pa tudi osebe v knjižnicah. projekt eh, Evropejana, eh, projekta Evropejana državljani zaenkrat še ne poznajo in eh, preden bo ta projekt izvajan, bi morali izvajati tudi ustrezne kampanje, tako da seznanjamo državljane z tem novim projektom. Um, tako naprimer državljani uporabljajo uh, storitev Google Book, evropejane pa potem sploh ne bi poznali. Torej resnično mora biti evropejana zastavljen kot uh, centr za zbiranje evropske kulturne dediščine. Hvala, gospa Gutierrez Cortines. In, Muchas gracias. En la anterior presidencia española. Hola. V zadnjem španskem predsedstvu smo razpravljali o tem in sicer v odboru za kulturo. Tukaj so se pojavile težave. Težko je govoriti o področju izobraževanja, namreč zaradi načela subsidijarnosti. Evropska unija svoj nos utika v področja, ki se je ne tičejo oziroma kjer ne bi smela posredovati. Danes imamo primer tega. Projekt morda od začetka ni bil dobro zasnovan, ampak to je poročevalec omenil, vsaj s prstom je pokazal na ta problem. Evropajana pomeni, da bo uporabnik lahko dostopal do knjig na spletu in bil v stiku z vsemi evropskimi knjižnicami vendar, usklajevanje mora biti vrhunske kakovosti. Države morajo zagotavljati ta pretok podatkov in tudi tok podatkov v to evropsko omrežje. Mislim, da ne bi smeli imeti institucij v vseh državah. Bila sem ministrica v svoji regiji in težko je zagotoviti, da se bodo regije med seboj razumele. Težko je ustanovljati več agencij, več organov. Ne, okrepiti moramo središče, center, center tega omrežja, zato da bodo najboljše informacije tekle v center tega omrežja. Odločiti pa se moramo, ali bo ta entiteta javna ali zasebna. Žal mi je za moje nizozemske kolege, kajti oni težko ločujejo javno od zasebnega in zasebno od javnega. Če plačujemo denar agenciji na nizozemskem, zato da deli revije, ne vem, ali bo kdo sploh hotel plačati za to, da bi te članke potem lahko bral. Omrežje mora biti torej visoko kakovostno. In tretjič, imeti mora določen proračun. Proračun pa je zaenkrat premajhen, premajhen. V številnih državah članicah preprosto ni zadosten. Nekdo mora biti za to odgovoren. Trenutno je izbor knjig, ki bodo vključene v to zbirko podatkov, tudi zanimiv, če lahko tako rečem. Zanimiva izkušnja je, imeli smo svetovalca za kulturo v eni španski regiji. In zdi se, da so ljudje sumničavi do tega, ne želijo si, da jim nekdo govori, kakšna je njihova kulturna zgodovina ljudje bi morali imeti možnost prispevati informacije za to kulturno dediščino in jih tudi snemati iz spleta v obliki datotek PDF. Seveda nas vse mami Google, ampak Evropa niso združene države Amerike. Vsaka država članica bi morala imeti možnost v zbirko podatkov prispevati karkoli želi in sicer tudi v svojem jeziku. Mislim, da tukaj ne smemo ustvariti pravne podlage. Lahko ustvarjamo sicer centraliziran organ, ki bo imel nadzor nad tem, ampak potem se lahko pojavijo običajne težave. To govorim svojemu romunskemu kolegu. Stara Evropa je proti temu, da bi sodelovali na področju kulture. Tukaj sta glavni krivki Francija in Nemčija. Zato je treba biti zelo previden. Oni so ponosni na načelo subsidijarnosti in temu se moramo izogniti, če želimo, da bo projekt atraktiven. Strinjam se s tem, kar so povedali tudi drugi. Ne smemo dovoliti, da bo subsidijarnost ustavila ta projekt. Moramo biti v stanju, ko bomo lahko ponudili določene vsebine, naprimer slike, fotografije, knjige in tako naprej, težava je naslednja. Mladi se ne zavedajo, kaj jim evropska kultura sploh lahko ponuja, zato ker njihovo pozornost toliko krat premamijo strežniki, kot so Google in podobne vsebine. Kmalo bom končala. Seveda podpiram krepitev centra tega omrežja, ugotoviti moramo, kdo je odgovoren za evropejano in mislim, da lahko dosežemo veliko. Želimo pa si seveda čim manj zakonodaje, potrebujemo pa velik proračun. Vsi pa imajo občutek, da so preko Evropejane del Evrope, kar pa zadeva avtorske pravice. Če za enkrat še nismo omenjali vprašanje avtorskih pravic, potem ga tudi sama ne bom postavila. Hvala. Hvala lepa, gospod Bütikofer. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad uh, zahvalil gospodu Enciju za to poročilo. Zlasti bi se mu zahvalil za to, da je povdaril dva vidika. Eno je moč, drugo je prost dostop in potem je še nekaj, kar kolega povdari, to je potreba potem, da si prizadevamo za Evropejano in da si to ozavestimo. Ljudje se morajo o tem seznaniti, sicer ne bomo ničesar dosegli in zato sem vesel, da je ta vidik dobro povdarjen. Rad bi dodal nekaj vidikov. Ena težava za Evropejano do sedaj je sledeča. države so se na zelo različno intenziven način udeležile pri projektu. Zlasti Francija in Nemčija sta se močno udeležili in sta veliko prispevali. Zato bi bilo zelo pomembno, da gre za zaščito kulturne dediščine in zato je še toliko bolj pomembno, da se udeležijo vse države članice oziroma da bo udeležba uravnotežena. Potem so tu še pravne težave, naprimer pri vključitvi materijala oziroma gradiva, ki je še podvržen eh, avtorskemu pravu oziroma avtorskim pravicam. Ne smemo ustvariti črne luknje, ki bi se nanašala na 20. stoletje. Poleg tega je treba rešiti še problem tistih del, pri katerih je težko ali nemogoče izslediti tiste, ki imajo avtorsko pravico. To so tako rekoč osirotela dela. In še zadnja pripomba, zelo pomembno je jamčiti trajnost teh prizadevanj. To pomeni, da morajo biti finančna sredstva trajna. Hvala lepa za vaše delo in hvala lepa za povdarke, ki ste jih osvetlili. Komisjon. Hvala lepa. Kdo bo spregovoril uh, eh, se strani komisije? Gospod Folman, izvolite. Yeah, you, um... Hvala lepa, gospod predsednik. Evropejana je rezultat velikega sodelovanja med institucijami v Evropi. In kako so mnogi že podarili, to je delo, ki je še v teku ta trenutek je Evropana še vedno v fazi prototipa, vendar že zagotavlja neposreden dostop do šestih milijonov digitaliziranih objektov. Tukaj ne govorimo samo o knjigah, ampak tudi o dokumentih, fotografijah, zemljevidih in audiovizualnemu programu. Cilj je, da bi to v letu 2010 dvignili na 10 milijonov objektov, in kmalo bomo predstavili tudi izboljšeno različico evropejane. Kar zdeva osnutek mnenja in različne pripombe, ki smo jih slišali, želim povedati naslednje. Zahvaljujem se poročevalcu za osnutek mnenja in predlogi, ki smo jih slišali, zadevajo celoten niz zelo pomembnih tem, naprimer digitalizacija osebine v državah članicah, uporaba skupnih standardov, pred, predlaganje in digitalizacija digitalnega materijala, financiranje tega in to, kaj bi lahko storili na evropski ravni. Zelo pomembna tema pa je tudi naslednja. Kako bi lahko Evropano bolje predstavili evropskim državljanom? Skupina za Evropano se še ne želi preveč izpostaviti v javnosti, kajti še vedno so v fazi prototipa. Slišali smo sicer veliko zanimivih predlogov, vseeno pa želim še povedati par besed v zvezi s tem, da moramo biti previdni, kajti Evropejana je organizirana na decentraliziran način. Vsebina ostane pri kulturnih institucijah, ki to vsebino prispevajo. Evropejana ustvarja neke sinergije med materijali iz različnih držav. Pristop, ki ga predlaga poročevalec je mnogo bolj centraliziran. To pomeni, da bi morali začeti znova, s popolnoma novim pristopom, ki gre proti vsemu, kar smo sprejeli do sedaj, vključno z resolucijo parlamenta iz leta 2007 in celo serijo sklepov sveta. Spregovorili ste tudi o prostem dostopu do kulture. No, ta trenutek Evropejana že zagotavlja brezplačen dostop do številnih del v javni uporabi. Dostop do materijala, ki je zaščiten z avtorskimi pravicami, je nekoliko bolj zapleten, kajti tudi avtori morajo imeti pravico do ustreznega poplačila, zato se pojavljajo težave, še posebej pri starejšem materijalov bi bilo mogoče doseči neke vrste licenciranja med knjižnicami in lastniki teh del, ampak za bolj nedavna dela bi lahko imeli povezave iz Evropejane do strani, kjer bi uporabniki lahko našli te knjige, vendar bi jih potem morali kupiti. Omenili ste tudi nekaj pravil v zvezi z avtorskimi pravicami, Evropska komisija se je s tem že ukvarjala, pripravili smo poročilo o avtorskih pravicah v ekonomiji znanja in to je tam omenjeno. Moja zadnja točka pa zadeva upravljanje in to bo ključnega pomena za projekt Evropejane in v prihodnosti bomo prav gotovo to preučili skupaj z državami članicam in skupino Evropejana. Hvala. Hvala. Vsi veste, Vsi veste, da obstaja pospešeni postopek, zato da bo ta dokument pravočasno pristal tudi v odboru za kulturo. Glasovali bomo 4. februarja in predloge sprememb bomo sprejemali samo v angliškem jeziku. Predvidevam, da se v zvezi s tem strinjamo in S tem smo to točko zaključili. Sedaj pa bomo prešli na točko 30. Tukaj gre za zeleno knjigo Evropske komisije. Govorili pa bomo o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji. Besedo pa ima gospod Čičester. Hvala, gospod predsednik. Pa sem že mislil, da se bom lahko temu izognil. Dobro, biološki odpadki. To je zelena knjiga komisije, pripravila jo je že leta 2008, to je že precej časa nazaj. Opredeljuje oziroma odpadke in sicer kot odpadki, ki so biorazgradljivi, odpadki na vrtih, gospodinski odpadki, odpadki iz restauracij in odpadki iz prodajaln in tudi primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane tukaj pa niso vključeni odpadki, kot so tisti, ki nastanejo pri gozdarstvu. Skupna količina bioloških odpadkov v EU je med 76,5 do 102 milijonov ton, to je nekoliko netočna številka, Glavna sta dva vira za to in sicer zeleni odpadki iz parkov, vrtov in tako naprej, po drugi strani pa so to kuhinjski odpadki. Poudarja različne nacionalne politike, ki veljajo za ravnanje z biološkimi odpadki. In naštete so tudi nekatere metode ravnanja z odpadkov, naprimer ločeno zbiranje, ki je sistem, s katerim se nas vedno več seznanja, kajti ločujemo svoje odpadke v različne koše, v različne posode in zaradi tega smo nekoliko zmedeni, kajti težko se odločimo, ali smo dejansko odpadek vrgli v pravo kanto. Potem pa nalaganje odpadkov v gramoznicah, to vemo, da je slabo. Po drugi strani pa imamo način ravnanja z odpadki, z zažiganjem odpadkov, nekateri menijo, da je to dobro, potem pa še biološka obdelava, to vključuje kompostiranje, to dobro poznam, kajti prihajam s podeželja in vse kuhinske odpadke mečemo na kup in dovolimo, da razpadajo, potem pa jih lahko spet vrnemo na vrt ali v zemljo in sicer na zelo ekološki in okoljoprijazen način. Ali anaerobna prebava. To pomeni, da odpadke slačimo v velik kontejner in potem se na nek čudovit, kemičen ali kakršenkoli že način to preoblikuje v plin še enkrat, to je lahko zelo koristno za namene pridobivanja energije. Dobro. Razlike med državami članicami pri ravnanju z odpadki. Našteti so trije pristopi in sicer zažiganje. Nekatere države članice usmerjajo odpadke v zažiganje, potem imamo tudi države članice, ki veliko materijala ponovno dobijo nazaj in sicer s pomočjo ločevanja in recikliranja. Naprimer, Združenega kraljestva ni v tej kategoriji. In seveda potem imamo še države, ki se zanašajo na gramoznice. Tukaj nobene države članice ni posebej omenjene, ampak mislim, da bi jih veliko bilo v tej kategoriji te zadnje opcije ne zagovarjamo, zato mislim, da bi morali najti drugačen način za obdelavo teh podatkov. Vidik tega, ki zadeva sicer predvsem odbor za okolje, čeprav lahko tudi naš odbor seveda vedno ponudi svojo modrost odboru za okolje, ampak nas najbolj zanima ponovna pridobitev energije iz odpadkov in mislim, da bi se temu morali posvečati v svojem mnenju. Evropska agencija za okolje, ki je pripravila poročilo, priporoča, da je potencial za bioenergijo iz trdnih občinskih odpadkov 20 milijonov ekvivalenta nafte na leto in to bi lahko predstavljalo 7 odstotkov vseh obnovljivih virov energije do leta 2020. Govorimo torej o precejšnjem potencijalnem viru energije in to je zelo spodbudno, kajti tako bi ubili dve muhi na en mah, rešili bi se odpadkov in dobili koristen vir energije. Komisija je sporočilo, dokument konča z nekaterimi vprašanji, osem jih je vsega skupaj, žal pa nas zadeva samo eno, kolikor sem jaz uspel ugotoviti in sicer ponovno pridobivanje energije. Zato mislim, da bi se moralo naše mnenje posvetiti temu področju. Sedaj vabim svoje kolege, da prispevajo svoje misli k tej razpravi. Začel sem že pripravljati osnutek mnenja, ampak mislim, da je v skladu s časovnico še vedno možnost za vključitev drugih mnen in zelo hvaležen bom, če bodo drugi kolegice in kolegi podali svoje mnenja, seveda le, če bodo to vključevali prijazne in kulturne načine za ravnanje z odpadki. Hvala. Hvala lepa, kolega Ol. Kolegica Ol. Hvala. Bom prijazna in kulturna, kajti ne želim se vtikati v tvoje zadeve, ko ločuješ odpadke. Hvala lepa. Mislim, da se zaenkrat strinjam s tabo. Namreč, energija iz odpadkov je nekaj, čemu bi morali posvetiti svojo pozornost. V dokumentu komisije je temu namenjeno veliko pozornosti, še posebej v zvezi z anaerobno predelavo in sicer, da bi proizvajali bioplin, ki bi ga lahko uporabili kot neodvisen vir goriva, poganjali bi lahko avtomobile ali avtom vozila v javnem prevozu, lahko pa bi to vključili tudi v glavne plinovode in tako dopolnili dobavo s plinom. Ampak slišala sem, da se trenutno razvijajo številne tehnologije, ki še dodatno povečajo možnost izkoriščanja odpadkov za pridobivanje energije. Namik o tem smo dobili, ko smo pripravljali direktivo o obnovljivih virih energije. In verjetno se spomniš, kako smo dodelili dodatne točke, če lahko tako rečem, prihodnim generacijam biogoriv, ki bodo prišle iz bioloških odpadkov. Zelo me zanima naslednje. In to je bilo predlagano tudi za moje volilno okrožje. Namreč potencial, da bi uporabili proces, anaerobni proces, ki se ne konča z bioplinom, ampak je končni rezultat etanol, etanol druge generacije. Nekoliko me torej skrbi, če ne bomo tega vključili v razpravo sedaj, potem bomo morda na koncu imeli definicijo anaerobne predelave odpadkov, ki se posveča samo biogorivu oziroma bioplinu, se upravičujem, in ne vključuje tega ogromnega potencijala, ki leži v bioetanolu, glede na to, da se tehnologija že pripravlja. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi to vključili v tvoje razmisleke. To bi bilo zelo dobro. Hvala. Hvala. Romana Jordan Cizer, prosim. Hvala lepa in hvala našemu poročevalcu za eh, zelo jasno sliko, ki nam je predstavil glede te tematike. Strinjam se z njim, da večina vidikov spada pod eh, pristojnost odbora za okolje. Pod naš odbor pa pristojnost za energetiko. Bi pa dodala še nekaj. Tisto, kar vidim, da, je, da bi moralo pa spadati tudi pod našo pristojnost, so potencijalne možne nove poslovne priložnosti. In menim, da bi tudi to morali vključiti v naše poročilo. Um, torej ne le energetska uporaba, ampak tudi možnost uporabe surovin in nadaljna predelava. Uh, Eh, bi pa tu opozorila na eh, problem, ki verjetno ni problem samo naše, moje države Slovenije, ampak je vse evropski, namreč eh, zelo velika nezaupljivost ljudi do umeščanja kakršnihkoli objektov v prostor, ki imajo povezavo z odpadki. Zato mislim, da bi se morali tudi na evropskem nivoju um, ukvarjati s pravilno uh, obveščenostjo ljudi, jim pokazati konkretne podatke, konkretno sliko in jim povedati, da se ne odločamo enkrat samo o enem objektu, drugič le o drugem, ampak jim predstaviti na primer oba objekta, kot recimo odlagališče, sežigalnico, povedati, kaj so dobre, kaj so slabe stvari in da pravzaprav ni opcija, da se za nečesar ne odločimo, ampak da moramo povedati, kaj je za določeno okolje bolj spremljivo. Mislim, da je naš odbor tisti, ki bi moral eh, na ta pristop opozoriti. Eh, poleg tega bi rekla, da eh, bi bilo dobro, da opozorimo znova na to, da potrebujemo trajnostna merila za uporabo biomase, eh, kajti tudi na osnovi teh meril bodo potem padle odločitve o odlaganju ali pa o predelavi bioloških odpadkov. Potem pa še na nekaj bi opozorila na to, da moramo biti pri eh, teh novih eh, inicijativah zelo pozorni. Kot jaz razumem, vprašanje oziroma cilj tega, eh, te zelene knjige je odgovor na vprašanje, ali so potrebni ukrepi skupnosti. Um, vidim, da uh, je odločitev o tem, kakšna recimo tehnologija se naj uporabi, zelo odvisna od uh, Eh, lokalnih značilnosti. Zaradi tega mislim, da moramo biti zelo previdni, kako globoko, v načelo, eh, kako globoko bomo posegli in kje se začne načelo eh, subsidijarnosti. Hvala. Danke für den Hinweis, Herr Kollege. Bitte. Hvala, kolega. Ker se ne merim, Igen. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzá... Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Mešaros. Pridružujem se povedanemu. Sem inženir kemije. Ukvarjal sem se z biotehnologijo in sicer 30 let. Torej, razumem nekaj o tej temi. Kot nam je pojasnil gospod Čičester v svojem poročilu, gre za odpadke, iz katerih eh, lahko, bi lahko pravzaprav proizvajali samo bio eh, zadeve. Vse ostalo ni možno, ne tehnično. To tehnično ni možno. Torej, koncentrirati se moramo na bioplin. Bioetanol tu ni možen. Torej, lahko govorimo samo o bioplanu in pa o biometanu. Samo o tem lahko razmišljamo. suhi material se lahko po sedimentaciji še enkrat uporabi in Bioplan, bioplin lahko dobavljamo, lahko ga še naprej čistimo, kot naprimer zemljski plin. Možnost gretja z plinom ni tako dobra, bioplin pa se navadno uporablja lokalno. Naprimer, bi se to lahko uporabljalo za manjše naselje ali pa za eno mestno četrt. O tem obstaja veliko strokovne literature. Zelo rad sodelujem z gospodom Čičesterom. Na švedskem obstaja podjetje, ki natančno opiše ta postopek, ukvarja se tudi z metodami. Torej, koncentrirati bi se morali na ta vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to. Želi besedo še komisija? Ne. Gospod Čičester, želite morda še enkrat besedo? Čisto eno kratko, če smem, gospod predsednik. Želim se zahvaliti kolegicam in kolegom za njihove prispevke. Povem lahko, da sem pričakoval pomisleke v zvezi s tem, da ne bi izključili določenih tehnologij. Mislim, da je pomembno, da pustimo svoje možnosti odprte in da spodbujamo raznolikost. In to je skrivnost do varnost dobave z energijo in to vključuje in uvaja tudi element konkurence zato sem predvidel, da bi vključili odstavek nekaj takega kot. Poudarja pomen, da je treba pustiti odprte tehnične možnosti, nove tehnične možnosti za to, da bi spodbujali inovacije in ustvarjanje delovnih mest. Upam, da to ruš nekako reši pomisleke, ki ste jih imeli gospa Hall in gospa Jordan Cizel v zvezi z raznolikostjo strinjam se z gospo Jordan Cizel v zvezi z trajnostnimi merili, ampak nekaj majhnega. V tolmačenju sem slišal biomasa, tukaj pa govorimo o bioloških odpadkih. To je nekaj drugega kot biomasa. Biomasa je nekaj, kar izdelujemo namenoma, da bi to predelali v gorivo, kot je etanol. Biološki odpadki so pa seveda nekaj drugega. Zelo me zanima ta druga tehnologija in upam, da bom na podlagi te razprave lahko pripravil osnutek mnenja. Upam, da ne bomo ustvarili preveč odpadkov v tem postopku. Dankeschön. Ähm, der nächste Punkt ist der Punkt Studium. Hvala. Naslednja točka je uveljavljanje pravice do intelektualne lasnine na notranjem trgu. Poročevalec je gospod Rubik, danes ga ni, zastopa pa ga gospod Jordan Cizel in daj mi besedo. Uh, ja, Paul Rubik, uh, iz, ni... Hvala. Paul Rubik ni tukaj. Him, poskušala ga bom nadomestiti, vendar ne stoodstotno, kaj ti ne morem podati njegovih komentarjev v zvezi s tem, kar bi on rekel tukaj, ampak povedala bom bom vse, kar se bomo pogovarjali. Zato, da se izognemo napačnemu tolmačenju, vam bom prebrala to, kar je on napisal meni. Odboru za pravne zadeve bi predlagali naslednje. Spodbujali bi razpoložljivost licenc po vsej Evropski uniji za pravice intelektualne lastnine. Razmislili bi o koraku za licence IPR v zvezi z tem, da bi delo v določenem jeziku distribuirali po vsej Evropski uniji. Spodbujali bi interoperabilnost in tehnološko neutralnost, tako da bi vsebina, ki jo zajemajo intelektualne pravice, lahko bila distribuirana ne glede na uporabo. In spodbujati moramo tudi kompatibilnost med formati. Spodbujati moramo zaščito intelektualnih pravic in podpirati tudi transparentnost v zvezi z intelektualnimi pravicami. Razmisliti moramo o sankcijah v zvezi s kršitvami intelekt, pravic intelektualne lastnine. To, na primer, bi. Die Dolmetscher bitten darum, dass Sie ein bisschen langsamer lesen. Ah, okay, ja. Entschuldigen. Okay, then I will start again with the point number five. Začenjam s točko pet. Da bi razmislili o učinkovitih sankcijah, zato da bi preprečevali kršitev pravic intelektualne lastnine tako da bi spoštovali načelo, da so operaterji samo medijatorji. Naslednja točka. Da bi v celoti izkoristili sankcije, ki so na voljo in v zvezi s konkurenco ter zakonodajno področje trgovine. Da bi vključili, kjer je to potrebno, oceno vpliva v zvezi z pravicami intelektualne lastnine, še posebej v zvezi z MSP-ji, e, v vseh presojah vpliva. In še zadnja točka, da bi prispevali k opazovanju ponarejanja in piratstva v Evropi, tako da bi pripravili skupne postopke in merila, da bi zagotovili izdelavo zanesljivih in primerljivih podatkov, v zvezi z ponarejanjem in piratstvom v vseh sektorjih. Lepo se zahvaljujem vsem. Nihče se ni več prijavil k besedi, tudi poročevalce v seci ni z nami. Komisija verjetno tudi nima ničesar povedati, to pa pomeni, da smo zaključili tudi sto točko dnevnega reda. Sedaj pa točka 31. Poročevalca ni, zato opuščamo tudi to točko. Pod točko razno nimam ničesar povedati. Naslednja seja je 4. februarja, ampak tako in tako to že veste. Zelo mi je žal, da moram sedaj sejo zaključiti in sedaj ste prosti. Hvala lepa. Ne, Kolega Čičester bi rače nekaj pomembnega pripomnil. Seja še ni zaključena, žal to ni mogoče. Kolega Čičester. You, um, I, I... Hvala, predsednik. Ne smem zamuditi te priložnosti, ne da bi vam čestital, da ste predčasno zaključili z dnevnim redom. Vem, da smo na vas izvajali velik pritisk. Želim vam lep konec tedna.